pa imamo še eno točko, kratka predstavitev poročila gospoda Harberja o predkomercialnih naročilih. Gre za spodbujanje inovacij za zagotavljanje visoko kakovostnih trajnostnih javnih storitev v Evropi. Gospod Harber. Mikrofon, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je zelo primirno, da komisijo predstavlja gospa Redingova, kajti moje poročilo se osredotoča na predlog, ki smo ga razvili v dolgih letih skupaj z njenimi službami. Ta predlog je izjemno pomemben in ima zelo široke možnosti za celotno evropsko gospodarstvo. Moje prvo sporočilo komisiji nocoj je to, da se zahvalim njenim službam za vodilno logo, bi pa rad povedal, da je to pobudo treba veliko bolje predstaviti in da je treba to sporočilo poslati tudi izven GD informacijska družba. To je zelo pomembno zlasti v teh težkih časih, v katerih smo se znašli. O čem govorim? Bistvo tega vprašanja je, da predstavniki oblasti porabijo ogromno denarja za kupovanje izdelkov in storitev. 1800 milijard evrov naj bi porabili vsako leto za javna naročila. Koliko od teh naročil se porabi za raziskavo, spodbujanje razvoja novih rešitev za velike izzive, s katerimi se javni organi in družba nasploh srečujemo? Boljše zdravstvene storitve, boljše transportne rešitve, večja energetska učinkovitost in tako dalje. Torej, poraba, ki je povezana z raziskavami in razvojem, znaša manj kot en odstotek javnih naročil. Pravimo, da si želimo povečati ta odstotek na 3 odstotka za raziskave in razvoj in tu se skriva velik potencial. To je tudi glavno poslanstvo predkomercialnih naročil. V bistvu gre za to, da bi se javni organi osredotočili na raziskave in sodelovali z inovativnimi družbami, velikimi in majhnimi, ampak zlasti majhnimi podjetji, ki lahko imajo veliko korist od tega in ki lahko zadostijo potrebam javnih naročil. Želimo tudi, da naročniki razmišljajo vnaprej, da razmišljajo o rešitvah, ki morda komercialno še ne obstajajo, da razmišljajo o rešitvah, ki jih je mogoče šele razviti, s tem, da bi tudi javni organi prispevali svoj delež za financiranje teh raziskav. Najprej bi jim potrebovali razpis za ideje, potem pa bi v naslednji fazi morali ugotoviti, katerega od izdelkov je mogoče tudi izdelati in tržiti. Podarek je zlasti na majhnih podjetjih in s komercialno podporo lahko naredimo nekaj pomembnega za ta podjetja. Vidimo tudi, kakšne so naše izkušnje. Nekatera podjetja tudi če niso prišla do zmagovite rešitve, pa so razvila svoj oddelek za raziskave in razvoj, kar jim je pomagalo morda pri drugih izdelkih. To se povezuje z drugo pobudo komisije, kjer gre za vodilno tržno pobudo. Želimo, da bi javni organi imeli vodilno ulogo na področju pobud, recimo zdravstvo, transport, podnebje in tako dalje. V svojem poročilu zahtevam več usposabljanja, več najboljših praks, več eh, razširitve idej vsebovanih v tem predlogu. Upam, da bo tudi kolegi zagrabil to idejo in da bo parlament pokazal, da podpira moje ideje. Ob zaključku bi rad povedal in prosim za kako minuto več, gospod predsedujoči, ker gre za zelo pomembno zadevo. Najprej bi rad tej prazni dvorani povedal, da sta gospod Sakalas iz odbora za pravne zadeve in tudi predstavnica odbora za gospodarske zadeve podala svoje mnenje. To sem dodal k predlogom za spremembe, zasvaljujem pa se tudi gospodu Hasi Ferreri, ki je sodeloval z menoj. Ob zaključku torej naj povem, da je to rešitev, iz katere bomo vsi išli zmagovalci javna, javni organi, gospodarstvo, posamezniki, potrošniki, civilna družba in zato, gospod predsedojoči, je to tako pomembno. Zato želimo, da v tej gospodarski krizi javni organi investirajo še naprej in v tem času je to poročilo še pomembnejše, kot je bilo pred meseci, ko sem ga začel. Najlepša hvala, gospod eh, Harbour, komisija, prosim. Gospod predsedojoči, ne bi se mogla bolj strinjati. Namreč predkomercialna naročila služijo dvojnemu namenu. Po eni strani izboljšujejo kakovost javnih storitev, predvsem pa odpirajo možnosti za to, da industrija lahko prevzame vodilno vlogo na mednarodnih trgih. Zato je ta denar nedvomno namensko porabljen, zlasti v času krize, ko moramo pomagati naši industriji, da tudi v praksi uporablja rezultate raziskav in da kar najbolje uporablja rezultate tehnoloških raziskav in inovacij. Zelo me veseli, da je poročevalec gospod Harbor skupaj s komisijo podprl to, kar je pravzaprav že v postopku kar nekaj časa, ampak to, da je nekaj v postopku in razlika od tega pa do faze, ko se nekaj začne uporabljati v praksi, torej tu je velika razlika. Upam, da bo poročilo parlamenta postalo sprožilo in pomemben element za našo politiko raziskav in razvoja. Če nam uspe sprožiti javno povpraševanje za inovativne rešitve v Evropi, potem to lahko pomeni zelo dosti, zlasti za majhna in srednje velika podjetja. In zaradi tega razloga pozdravljam to pobudo in čestitam gospodu Harborju za opravljeno delo. Kateri so naslednji konkretni koraki, ki jih bomo morali narediti? Kot neposreden odziv na konkretna priporočila naj potrdim, da bo komisija podprla ukrepe za spodbujanje delitev izmenjave izkušenj, ozaveščanja. Prav tako bomo zagotovili tudi spodbude za javne organe, ki izvajajo javna naročila. Komisija je že podala razpis v okviru Interega CIP 2020-2021 in drugih programov, da bi podprla vzpostavitev mrež na področju predkomercialnih naročil. Bolj srednje do dolgoročno gledano pa mislim, da bi vlade v Evropi morale vključiti predkomercialne naročila v svoje strateško načrtovanje za javne naložbe. Svežni za oživitev bi bili dober način za začetek. Na strani komisije naj povem, da bom to podarila v sporočilu, ki ga načrtujemo za začetek marca. V njem bom predlagala okrepljeno spodbudo in podporo za področje informacijske komunikacijske tehnologije, tako da bomo ta predkomercialna naročila vključili. Nekatere države so že začele eksperimentirati s pilotnimi projekti na področju predkomercialnih naročil prihodnih nekaj mesecih upamo, da bo tega še več. Rada bi povabila člane odbora, pa tudi člane parlamenta, naj se pogovorijo s svojimi ministri doma, naj se pogovarjajo z občinami o predkomercialnih naročilih. Samo vsi skupaj bomo lahko kaj spremenili, zato hvala lepa, da ste nam tukaj ponudili roko v pomoč. La, la Najlepša hvala, gospa komisarka in najlepša hvala vsem, ki ste ostali prisotni te, eh, na tej tako pomembni razpravi. Eh, jutri eh, bomo glasovali o tem in naslednje zasedanje je 3. februarja, začne se od 9. In dobili ste že dnevni red, ki je objavljen v dokumentu, ravno tako je dnevni red objavljen.